Ja, hallo und gut. Lep popovdan vam želim tu v Bruslju. Vidim, da so mnogi še na poti. Kljub eh, temu pa pozdravljam vse prisotne, dobrodošli ob začetku tridnevne seje in zaradi tega imamo počasen začetek. Najprej se bomo lotili dnevnega reda in ga bomo sprejeli po elektronski pošti ste sprejeli obvestilo, da bomo točko 5 obravnavali eh, za sedmo točko in pred šesto točko. Se pravi, stvari se bodo spremenile po vrstnem redu, vendar nas to na samem začetku ne moti. S tem smo sprejeli dnevni red sporočil danes ni, razen, da imamo zagotovljeno tolmačenje v vse jezike, z izjemo estonščine in latviščine in sedaj smo že pri tretji točki sprejeti zapisnikov in Kot ponavadi, če ni nobenih ugovorov, velja, da sta zapisnika 6. in 7. aprila in 26. in 28. aprila sprejeta. Potem zelo pomembna poročila, eh, točka 4, poročilo eh, o obisku delegacije odbora Envi v Islandiji. In vodja delegacije je bil Richard Seber. Eh, Eh, in sedaj nam bo poročal o tem, kaj so prinesli vulkan in vse drugi izbruhi na Islandiji. Hvala lepa, hvala lepa, eh, da pravite, da je to bilo najpomembnejše potovanje delegacije, vendar res je bilo pomembno, v nekaj dnevih smo dobili pregled nad politično in pravno situacijo na okoljskem področju in hkrati smo spoznali strahove islančanov, seveda tudi zaradi težav z vulkanom. V delegaciji so bile, eh, bili trije eh, poslanci samo iz naše politične skupine ELS, vse druge so se očitno preveč pale iz. Eh, so se preveč bale eh, vulkana in eh, v delegaciji eh, so bili še Gaston Franco in Jose Manuel Fernandez eh, in eh, delegacijo sta spremljali še Tina Ullinger in Isabel Finlay. Kdor želi razumeti Islandijo, mora seveda pogledati tudi zgodovino in mora tudi priz, eh, spoznati, da je država postala neodvisna od Danske leta 1944 in zaradi tega ima tudi zelo močno voljo po politični neodvisnosti. Dogodke v zadnjih letih zlasti bančna kriza so seveda razlog za njihovo kandidaturo. Eh, in prejšnji teden v Strasburu je bilo odločeno, da se začnejo pogajanja o članstvu. E, Islandija je že članica Evropskega gospodarskega prostora in je s tem tudi prevzela veliki del pravnega reda Evropske unije, razen e, nekaterih področji, ki jih je še treba pri. Lagoditi, gospa Ulinger, jaz se ne držim vašega besedila, stvari imam. Uh, Eh, pač eh, tudi v glavi in eh, generalni sekretarjat naj mi to opravi, opraviči, da poslanci včasih govorimo tudi po lastni glavi. E, torej, e, imajo že izkušnje z e, direktivo o e, florifavni habitatu, z direktivo o ptičih in dejstvo je, da so tu velike teme erozija tal, eh, pašniško gospodarstvo in eh, seveda je za nas eh, zelo pomemben ribiški sektor. Imeli smo namreč tudi veliko vojno zaradi trsk in tega se prav gotovo še spominjamo. In če si ogledamo ribištvo na Islandiji, lahko opazimo, da bi njihova industrija marsikaj prinesla Evropske unije zaradi tega, ker pri njih zelo dobro deluje Eh, nadzor, implementacija. Sicer nisem strokovnjak za ribištvo, vendar to, kar sem videl, me je prepričalo in tudi naša eh, industrija bi si njihovo lahko vzela za zgled, eh, saj, kaj ti tam delajo brez subvencij, sektor eh, deluje brez pomoči in prispeva k narodnemu dohodku. V plenumu smo tudi razpravljali eh, o eh, lovu na kite in islančani pravijo, da lovijo tiste kite, ki niso ogroženi, torej njihovo mnenje je drugačno od našega. In eh, dejstvo je, da to, kar pač pišejo avstralci v pismu eh, parlamentu, da dejansko ta problem zadeva samo južno poloblo in ne severno. Torej, tu imamo velike razlike med severno in južno poloblo in eh, kljub samo pa menim, da bo to eh, sporna točka v pogajanjih, potem pa energija. Samo 10 odstotkov trajnostne energije izkoristijo. V Islandiji tam imajo geotermijo in imajo torej zelo veliko poceni energije, brez oglične energije in tu bo treba preveriti, ali bi se splačalo Islandijo povezati z omrežjem, z Evropo. Očitno obstaja interes. Uh, da bi Islandijo povezali z Evropo, ker bi pač tam lahko proizvajali zelo čisto energijo, tu bi lahko prihajalo do prehranka CO2. -ja. Potem pa varstvo krajine, tudi tu so islančani eh, našli oblike, ki so za nas eh, spremljive. Omenil sem, da je pomembna tema erozija tal. Eh, na Islandiji so posekali eh, gozdove v preteklosti zaradi tega, ker so hoteli dobiti pašnike. Sedaj pa seveda izvajajo programe po gozdovanja, vendar pred njimi je še dolga pot. Glede um, pogovorov in srečanj, imeli smo uh, pogovore z našim posla, uh, z našim uh, veleposlanikom, gospodom Timo Suma. Eh, dal nam je informacije o otoku, imeli smo tudi srečanja eh, z različnimi državnimi uradniki, z ministrico za okolje, gospod Svandis eh, Svavarstotir, ogledali smo si tudi vulkan, to so bile res impresivne slike, pogovarjali smo se tudi s kmeti. In ta en kmet nam je celo uh, razložil, da so z njegovih zemlišč odstranili 20 tisoč ton pepela. In tu moramo seveda preveriti, kako se bo islandska vlada odzivala na te posledice vulkana. Mi seveda vemo, da smo imeli težave s poleti. In Politično pravzaprav se proti temu ne da storiti ničesar, to so naravne sile. Potem pa civilna zaščita. Civilna zaščita očitno dobro deluje, eh, opira se na državljanske pobude, eh, na mreženje, na informacije po eh, SMS-ih. Torej, opozarjanje prebivalstva je zelo učinkovito, deluje skoraj da vojaško in eh, ni bilo nobenih eh, žrtev ob izbruhu. To je torej kratko poročilo z moje strani. Hvala lepa. Hvala vodje delegacije Richardu Sebarju za poročilo. Vidim, da je navdušen nad Islandijo in to smo tudi videli že v razpravi o kitih, ko je zelo argumentirano eh, razlagal, da obstajajo taki kiti in drugačni kiti, ogroženi kiti in tisti, ki jih lovijo islančani, ki niso ogroženi. To smo vzeli na znanje, razen seveda, če nekdo tu med nami razpolaga z drugačnimi informacijami okoljsko gledano so stvari očitno na visoki ravni. Energetski potencijali Islandije so seveda zelo zanimivi tudi za Evropsko unijo. In <laughs> ko pač postanejo člani, bomo seveda videli, ali so pripravljeni oddajati svojo energijo in ali bodo pripravljeni dajati svojo okolju prijazno energijo tistim, ki pač še niso tako daleč. Potem ribištvo bo prav gotovo pomembna tema pri pogajanjih z Evropsko unijo, se pravi ribolov, kvote za države članice Evropske unije, morda. Eh, bi lahko pozneje še slišali, ali je to lahko sporna točka. Potem erozija tal, torej sekali so gozdove in zato prihaja do erozije tal. Se pravi, to se ne dogaja samo v tropskih območjih, temveč tudi na Islandiji. To je seveda zelo zanimivo, ali imajo ustrezne programe za pogozdovanje ali pa je morda že prepozno, ker ni več humusa. Eh, varstvo eh, krajine ali obstajajo naravni parki, območje Natura 2000, biotska raznovrstnost, je prav gotovo tudi tema, eh, naprimer pomorska biologija. Hvala lepa torej za poročilo. Morda želi še gospod Šnelhart kaj komentirati. E, torej, ne želim komentirati poročila, zahvaljujem se za njega. Zdi se mi zelo pomembno, da smo eh, se informirali o situaciji v Islandiji ob eh, začetku pogajanj. Imam pa vprašanje, če eh, je ostalo nekaj prostih mest v delegaciji, ali bi lahko naslednjič šli na potovanje tudi člani iste politične skupine. Eh, ali pa velja pravilo, da so ta mesta namenjena drugim političnim eh, skupinam in jih ne morejo zasesti drugi poslanci. Zanima me, kako je dejansko s tem. Kolega Prodi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, Richard, za tvoje poročilo. Samo eno vprašanje bi imel, če sem pravilno razumel. Ste govorili tudi o tem, da bi obnovljive energije, ki jih proizvajajo na Islandiji, prenašali v Evropo. Eh, s kakšno tehnologijo, po katerih poteh? Hvala, kolegica Marina Jana Kutkatis. Hvala lepa. Jaz sem zelo zainteresirana za Islandijo, eh, ker pač prihajam iz eh, volilnega okrožja, kjer je veliko ljudi, ki so utrpeli škodo zaradi bank. Torej, vulkan. Pravijo, da je to pravzaprav majhen eh, vulkanček eh, in da obstaja še večja nevarnost. Torej, kako je z njihovim opozarjanjem, kako je se to vplivalo na gospodarstvo? Eh, Potem ste omenili tega kmeta in količine pepela. Ali je mogoče ta pepel uporabiti za karkoli pri eh, cestah? Eh, to pomešati zemljo ali karkoli. Torej, vodja delegacije Richard Zeber. Torej, za delegacije veljajo kvote, sekretarijat to ve in eh, dobro bi bilo seveda, če druge politične skupine, ki ne izkoristijo svojih mest v delegaciji, dajo na voljo svoja mesta. O tem bi se pač morali pogovarjati, vendar če želijo druge politične stranke se odpovedati svojim mestom, mi jih bomo z veseljem zapolnili. Potem pa energetske vodi, napeljave. Tu smo razmišljali samo o električni energiji, ki bi jo prenašali čez te velike razdalje. S današnjo tehniko bi prihajalo do izgube energije. Vendar v praktičnih poskusih so že preučevali vode, napeljave, kjer je zelo majhna izguba in z nemškimi partnerji so že pravzaprav eh, začeli preverjati, kako bi lahko te vode polagali po eh, morskem dnu, da bi pač to čisto energijo prenašali v Evropo. Zelena energija v Evropi je seveda odvisna od eh, električnih vodov. Če imamo torej eh, veterne elektrarne na odprtem morju in seveda potrebujemo tudi ustrezne vode, ki bodo brez izgub pripeljale energijo do eh, kopna. E, in e, če prihaja pač do nihanj, moramo seveda tudi poskrbeti za ustrezno iravnavo. Torej, dejstvo je, da je geotermija vodna energija e, konstantno na voljo v, na Islandiji in tega se zavedamo in to moramo izkoristiti. Torej, ta vulkan dojenček je bil ta, ki je izbruhnil. Imena ne bi ponavljal, ker bom to prav gotovo narobe povedal. To je torej mali eh, vulkan. Za zračni promet pa je ta vulkan bil nevaren, ker je pri izbruhu eh, prišlo v ozračje zelo veliko eh, pepela, ta pepel ni koaguliral, se ni povezoval z drugimi delci in ni padal na tla in je ostajal zelo dolgo v zraku. In to je bil pač problem. Ti delci pepela so ostajali v zraku zelo dolgo in so tudi dolgo vplivali na zračni promet. Izbruh sam niti ni bil tako velik za islančane je bilo malo moten v zračnem prometu, ker je eh, oblak pepela šel proti jugu, jugovzhodu, se pravi proti Evropi in eh, ni vplival na njihov zračni promet. Imeli so pač regionalne probleme za kmetijstvo. Kaj lahko naredimo s pepelom? V tisti obliki ki pade eh, na polja, je ta pepel eh, nekoristen. V bistvu pride do eh, stisnjena tega pepela, to, ta pepel postane trd kot beton in ga je treba odstranjevati, kajti sicer bi bila tla neplodna, sicer pa je seveda pepel lahko tudi gnojilo in ga je treba pač spraviti vetla, potem zraven eh, eh, Eja Fjala Jokula obstaja seveda še vulkan Katlar. Eh, tu pričakujejo izbruh zaradi tega, ker so izbruhi pri tem vulkanu dokaj redni. Vendar pri Katlarju ponavadi pri izbruhih ni tega finega pepela. Eh, In če bi izbruhnil Katlar, verjetno ne bi bilo tako hudih posledic za Evropo. To bi bil problem zlasti za Islandijo, ker sta oba vulkana ob ledeniku in tu bi prihajalo do močnega taljenja eh, ledu, do ogromnih količin vode. Torej, pri izbruhu vulkana se sproščajo eh, velikanske količine energije, to moramo primerjati tudi z jedrskimi eh, eksplozijami in kot rečeno, večji eh, vulkan bi seveda povzročal težave zlasti islančanom zaradi poplav, taljenja ledu zaradi plazov in podobno. Torej, civilna zaščita, opozarjanje, rekel sem, da ni bilo nobenih žrtev, kako se sproži ta sistem. Torej, pri tem vulkanu je očitno bilo tako, da je nek kmet poklical eh, uh, in rekel, prišlo je do izbruha. Kmet, ki je slučajno po noči pogledal proti vulkanu, torej eh, seizmologi in seizmografi tega niso zaznali in eh, po klicu tega eh, kmeta je prišlo do sprožitve celotne verige opozarjanja. Torej, očitno to delajo bolj po domače. Ljudje opazujejo situacijo in na podlagi opazovanj eh, se odloči, kdaj se sproži sistem opozarjanja, evakuacije in podobno. Torej, sedaj smo dobili ekspertizo iz eh, vulkanologije. Še dobro, da je človek bolj učinkovit od strojev. E, torej, naslednji polet izvolilnega okrožja na Islandijo je s tem tudi rešen, kajti ob naslednjem izbruhu bi pričakovali bolj grobe, večje delce pepela in ne tako finih. Torej, hvala lepa za to poročilo. Sedaj prehajamo na peto točko dnevnega reda. Eh, doing the right things, delati prave stvari, izvajanje podrobnih smernic za načrtovanje okoljskih inšpekcijskih pregledov. In tu imamo dva gosta, ki ju prisrčno pozdravljam, gospoda Jana Tekensa, ki je. Uh, Eh, pač eh, član eh, uprave Impela in potem pa Rob Kramers, ki je projektni vodja pri Impelu in oba bosta sedaj poročala o implementaciji okoljske politike v Evropski uniji. Kdo bo začel? Jan Tekens. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvaležni. Uh, smo za to priložnost, da lahko predstavimo delo naše mreže. E, v prezentaciji bomo predstavili še nekaj več, kot je bilo napovedano po programu. Seveda se bomo držali predvidenega časa. Mislim, da ste dobili tudi našo predstavitev in mi bomo sledili pač tem prosojnica. E, torej, tema je izboljševanje okoljskih e, inšpekcijskih pregledov, pregled nad ključnimi projekti Impela. Impel želimo najprej predstaviti, zlasti pa grost Impela za e, načrtovanje, za izvajanje in potem si bomo pa še ogledali dva pomembna projekta ki eh, naj bi izboljšala okoljske inšpekcijske proglede v državah Evropske unije. Torej, mi želimo tudi seveda organizirati eh, medsebojno ocenjevanje med raznimi službami, to je en projekt, drugo pa je doing the right things, delati prave stvari. Kot vidite na tretji prosojnici, eh, pokriva Impel kar veliko držav, opravičujem se zaradi napake in sicer tu piše 34 eh, držav, dejansko pa jih je 32, to so države članice, kandidatke eh, Hrvaška, Makedonija, Turčija, Norveška in eh, tudi Islandija. Islandija je postala članica ravno takrat, ko je prišlo do izbruha vulkana. Smo pa še vedno veseli seveda, da se nam je Islandija pridružila. Mi smo mednarodna neprofitna eh, organizacija, eh, združenje okoljskih organov v 32 državah. Naj nakratko predstavim eh, naloge naše mreže. Mi želimo izboljšati izvajanje okoljske zakonodaje mi želimo eh, opredeliti in razvijati dobre prakse, pomagati, dati na voljo seveda tudi ustrezna orodja, želimo izboljšati capacity building in tudi usposabljanje inšpektorje. Mi želimo izvajati skupne projekte za eh, izvajanje eh, se pravi, želimo skupne inšpekcije, drug, skupne nadzorne aktivnosti. Mi seveda želimo tudi um, podpirati uh, razvoj nacionalnih uh, mrež, Eh, okoljskih eh, organov in seveda želimo tudi dajati povratne informacije zakonodajalcu o tem, ali je dejansko možno izvajati ustrezno okoljsko zakonodajo Evropske unije in seveda želimo preučevati inovativne zakonodajne in nezakonodajne instrumente. Izvajamo razne projekte in Na leto imamo povprečno 15 do 20 projektov, ki pa so eh, odprti tudi za nečlane. Se pravi, vsak, ki dela eh, v okoljskem organu, v članici eh, Impela, se lahko udeleži takega projekta. Na kratko nekaj o organizaciji naše mreže, kot sem tudi dejal, so nas pred kratkim. Um, preoblikovali v pravno osebo, neprofitno združenje in mi imamo generalno skupščino, v katerih so zbrane, zbrani predstavniki vseh organov držav članic. Tu razpravljamo o projektih, imamo seveda tu tudi opazovalce iz Evropske eh, komisije, iz OECD-ja, drugih okoljskih eh, strokovnih eh, organov in podobno. Potem pa eh, imamo še eh, upravo, imamo sekretarijat, eh, zelo veliko dela pa se opravi v treh grozdih združenja. Na to se bom čez čas povrnil. Potem pa imamo delovne programe. Najprej imamo letni delovni program, znotraj teh se izvajajo konkretni projekti. Potem vsake tri leta skličemo zelo pomembno konferenco. Tukaj sodelujemo skupaj z Evropsko komisijo, ki nam pomaga pri organizaciji, pošlje v bila. Informiramo širše občinstvo o tem, kakšni so konkretni rezultati projekta. Pomembno pa je omeniti še eno stvar in sicer, da z Evropsko komisijo imamo memorandum o sodelovanju in eh, skušamo se uskladiti z Evropsko komisijo o prednostnih eh, nalogah, tako da upoštevamo njihove prednostne naloge, kar zadeva izvajanje in nadzor okoljske zakonodaje. Potem pa šesta proslovnica. Tri grozde imamo znotraj našega združanja, posvečajo pa se različnim projektom in področjem. Uh, Najprej prvi gros, to gre za to, da upoštevamo inšpekcijske preglede, izvajanje in nadzor, kar pomeni, da tako nadziramo na eni strani, po drugi strani pa izdajamo dovolilnice. Pri nadzoru in inšpekcijskem pregledu se pravzaprav osredotočamo na to, kakšne eh, so te zahteve, minimalni standardi pri okoljskih inšpekcijskih pregledih. To je zelo pomembno za naše nadaljno delo pri inšpekcijskih pregledih. Ampak eh, veliko počnemo tudi tako, da boljše izvajamo recimo dovoljenja. Govorim o odpadki, govorim o konvenciji Seveso in tako dalje. Potem gre za drugi grost, gre za čezmejne pošiljke odpadkov in eh, tukaj se pravzaprav posvečamo konkretno uredbi, ki govori o čezmejnih pošiljkah odpadkov. Gre za to, da se izvajajo projekti, kjer poskrbimo za to, da se izvajanje zakonodaje nadzira. Želimo pravzaprav ozaveščiti inšpektorje in pravzaprav krepimo zmogljivosti. Potem pa še zadnji, tretji grost, boljši predpisi, boljša zakonodaja. S tem grozdom pa skušamo zagotoviti povratno informacijo tistim, ki praktično delujejo na terenu, pravzaprav jim zagotavljamo boljše informacije o nadzoru in izvajanju zakonodaje. Pripravili smo tudi kontrolni seznam, da ocenimo zakonodajo v praksi. V zadnjem času pa smo pripravili oceno o prenovi različnih zakonskih predpisov. Toliko o grozdih. Zdaj pa prvi grost gre za izdajanje dovoljenj, gre za inšpekcijske preglede in nadzor ter izvajanje. Rekel sem že, da govorimo o inšpekcijskih pregledih in nadzoru in v veliki meri se zgledujemo po evropskih minimalnih standardnih za okoljske inšpekcijske preglede. Verjetno veste, da je Evropski parlament in svet sprejel omenjena priporočila, sedaj komisija to pregleduje pravzaprav Impel je omrežje strokovnjakov in eh, pred nekaj leti smo, mislim, da pripravili podlago za priporočila. Pripravili eh, smo nabor minimalnih standardov za okoljske inšpekcijske preglede in potem so to usvojili, ko so pripravili priporočila. Od takrat eh, smo nadzirali celo vrsto projektov, pravzaprav smo spodbujali dobre inšpekcijske prakse znotraj priporočil, potem pa V tem trenutku še vedno imamo program medsebojnega pregleda. Organom pomagamo, da izvajajo te projekte. To je tudi naša pobuda. O tem bom nekoliko več povedal kasneje. Potem pa imamo številne usmerjevalne dokumente o okoljskih inšpekcijskih pregledih. To organom pravzaprav pomaga, da konkretno izvajo inšpekcijske preglede skladno s priporočili. In eden izmed teh dokumentov ravno govori o tem, kako načrtuješ inšpekcije znotraj našega projekta delati prave stvari. Potem pa, kar zadeva pregled priporočila, zagotovili smo konkretne podatke in eh, sedaj komisija to izvaja v praksi. Konkretno smo podali kar nekaj predlogov, tako da je sedaj besedilo veliko boljše in se bolje izvaja. Potem pa naša pobuda, pregled impela. In To je pravzaprav prostovoljna schema, ki nam omogoča, da okoljski organi neformalno delujejo in da se posvetujejo. Spostavili smo to pobudo zato, da bi zagotovili konkretno izvajanje določb, ki pravi, da se pravzaprav države članice med sebojno morajo pomagati, da bi izvajale te programe v praksi, da bi poročale in pelu, da bi jim mi svetovali tako inšpektorjem pri inšpekcijskih pregledih, da bi tako spodbudili razvoj najboljših praks znotraj skupnosti. To je ta pobuda IRI in pravzaprav je zelo dobra schema, ki nam omogoča, da spodbujamo dobre inšpekcijske preglede in pomagamo inšpektorjem pri delu. Ima tudi dodano vrednost, to je popolnoma jasno. Pravzaprav nam ta pregled eh, tudi omogoča, da imajo organi zelo hiter dostop eh, do dobrih praks, kar zdeva strukturo, kar zdeva izvajanje. Okoljski organi se lahko odločijo, kakšno bo to področje uporabe skladno s svojimi potrebami. Tako da določen okoljski organ je v določeni fazi razvoja in želeli bi, da jim eh, mi svetujemo, da bi jim praktiki iz eh, drugih držav svetovali, kar zdeva konkretna vprašanja, da bi lahko nadgradili svoje delo to jim zagotavljamo. Potem v tem pregledu spodbujamo primere dobrih praks in jih počrtamo, potem pa tudi rečemo, ki morajo svoje delovanje še izboljšati. Tako da v tem poročilu je kar nekaj priporočil. Ta priporočila pa okoljskim organom pomagajo, da izboljšajo organizacijsko strukturo znotraj organizacije. Pa še ena zadeva je pomembna. Tudi drugi organi se lahko učijo na podlagi omenjenih priporočil. To so dobre prakse, ki jih eh, počrtamo v priporočilih in potem lahko to uporabijo znotraj svojih organizacij. Naša pobuda IRI pa je potekala v številnih državah in sicer portugalski inšpektorat eh, je prevzel to pobudo. Letos eh, to poteka v Sloveniji. Potem pa imamo regionalni inšpektorat znotraj Romunije in eh, Latvija in eh, Hrvaška bosta drugo leto pristopili pobudi IRI. Potem pa naša pobuda IRI je schema, za katero bi si želeli, da se nadaljuje tudi v prihodnosti pravzaprav jo bomo skušali še dodatno nadgraditi, da bo bolj privlačna za številne organe znotraj držav članic. Mislim, da smo tukaj kar uspešni lahko povem, da imamo nove eh, države, ki prosijo, da bi postale eh, del pobude IRI. Imamo tudi eh, format vprašalnika, ki nam pomaga pri izvedbi pobude IRI. To je res zelo pomembno orodje, ki nam omogoča, da dobimo informacije, da spodbujamo dialog med našo organizacijo in državami članicami. Lahko smo res strokovni in to so enotni standardi, ki so zelo uspešni. Pravzaprav ta vprašalnik za medsebojni pregled, je bil posodobljen in je usklajen tudi za našo pobudo delati prave stvari. Tako da, če mi sedaj dovolite, bom predal besedo mojemu kolegu, ki nam bo bolj predstavil projekt Delati prave stvari. Hvala za to priložnost, da vam predstavim projekt Delati prave stvari. Delati prave stvari je seveda projekt Impela. Gre za to, eh, da načrtuješ okoljske inšpekcijske preglede. Nizozemska je vodilni projektni partner, ampak eh, tukaj nam pomagajo Združeno kraljestvo, Irska, Portugalska, Grčija, Nemčija, Švedska, Poljska in tudi Mačarska. Vse države so del projekta. Sam bom na kratko omenil, kaj je v spredju naših načrtovanj kaj je bistveno za projekt delati prave stvari, potem pa se bom podrobno posvetil konkretnim točkam, povedal bom, kako to izvajamo v praksi. To so okoljski inšpekcijski pregledi, eh, cikl pri načrtovanju in izvajanju. V zadnjem delu svoje predstavitve pa bom govoril tudi o strukturi tega vodnika korak za korakom. Kaj so temeljni rezultati? Ravno ta usmeritveni dokument, eh, ki poteka korak za korakom. Poskrbeli smo za to, da struktura in naloge inšpekcijskih eh, pregledov v različnih državah članicah so raznoliki in eh, zato smo bili zelo prožni, ko smo oblikovali ta usmeritveni dokument in mislim, da nam je to kar dobro uspelo. Tako da ta vodnik mislim, da lahko pomaga državam članicam Impela, da lahko sledijo priporočilom, kar zadeva minimalne standarde in merila, ki jih morajo upoštevati pri okoljskih inšpekcijskih pregledih. Potem 13. prosojnica. Tukaj smo opredelili ključno vprašanje pri načrtovanju. Zakaj? Videli smo, da imajo inšpektori omejene vere, tako kadrovske kot tudi druge, in da imajo številne naloge, ki jih morajo izvesti. Zato je pomembno, da so pri svojem delu čim bolj učinkoviti, racionalni in ravno zato moramo izluščiti prednostne naloge. Potem, ko postavimo in oblikujemo prednostne naloge, je nujno, da se osredotočimo na to, kaj bi želeli doseči v praksi in kako bomo to konkretno storili. In eh, to je inšpekcijski načrt, ki ga pripravi konkreten inšpekcijski organ. Naslednja prosojnica. To je pravzaprav pregled našega projekta Delati prave stvari. Štiriletni cikl 2006 se je projekt eh, tudi začel, lani pa smo ga zaključili. Najprej eh, smo preverili, kako države članice oblikujejo prednostne naloge, kako jih določijo. Potem smo preverili, kaj so najboljše prakse na tem področju. Potegnili smo pomemben sklep. In sicer, da potrebujemo nekakšen vodnik, nekakšen dokument. In to smo naredili v letu 2007, ko smo pripravili vodnik korak za korakom. Potem delati prave stvari tri, to je dvoletni projekt. V spredju je bilo predvsem izvajanje. Najprej smo začeli z delavnico strokovnjakov. Vodnik smo predstavili številnim strokovnjakom iz različnih držav članic. Vprašali smo jih, ali bi lahko sledili tej metodologiji pri pripravi inšpekcijskega načrta in ali lahko priporočajo kakršne koli izboljšave. To smo naredili in sedaj je vodnik veliko boljši. Čeprav se nam je zdelo, da je še kar dober, ampak potem smo dali eh, ta eh, dokument. Drugim in eh, smo povabili 40 eh, strokovnjakov eh, na številne delavnice, vključili smo veliko večino držav članic. Pravzaprav smo v treh dneh predstavili metodologijo na delavnici. V letu 2009 pa smo začeli z letom izvajanja, kot smo ga poimenovali. Organizirali smo delavnice in pravzaprav smo čim bolj želeli podpreti države članice, ki so to metodologijo izvajale v praksi. Poleg eh, tega je moj kolega že predstavil eh, pobudo IRI in metodologijo delati prave stvari smo vključili v to pobudo. Potem pa spletna stran Impela. Tukaj smo predelili primere najboljših praks, eh, kot že obstajajo v tem dokumentu. Potem pa nekaj besed, kar zadeva cikl okoljskih inšpekcijskih pregledov, to lahko najdete na 15. prostojnici. Cikl okoljskih inšpekcijskih pregledov sledi priporočilom. In v teh priporočilih lahko najdete številne grozde, kot so načrtovanje, potem izvedbeni okvir, poročanje, izvajanje in spremljanje. In o to smo potem povezali v cikl. Najprej načrtovanje. Prva rubrika. Prašati se moramo, kaj želimo storiti, kaj je najpomembnejše in kaj želimo doseči in kdaj bomo pravzaprav to dosegli, na kakšen način. Potem naslednji pogoj, izvedbeni okvir. Tukaj predelimo pogoje. Usposabljanje, izobraževanje. Poskrbeti moramo, da imamo na voljo dovolj opreme, da imamo zelo jasne usmeritve in priporočila. Potem pa tretja rubrika. Izvajanje in poročanje. Gre predvsem za samo inšpekcijo, gre za obiskovanje različnih obratov, gre za terensko delo, potem pripravljanje poročil in eh, shranjevanje. Potem pa spremljanje izvajanja oziroma uspešnosti, kako lahko poročaš o rezultatih, eh, o izvedbenih parametrih projekta, kako lahko pravzaprav oceniš eh, ta napredek skladno z inšpekcijskim načrtom, ki si ga zadal v začetni fazi. Potem pa cikl okoljskih inšpekcijskih pregledov. Ko smo ga preučili, smo ugotovili, da je načrtovanje nekoliko bolj kompleksna faza. Ravno zato smo videli, da znotraj prve točke lahko opredelimo še en cikl. In to smo prikazali v 16. prosojnici. Gre pravzaprav za to, da opišeš, kaj so tvoje naloge, ko izvajaš okoljski inšpekcijski pregled, kako določiš prednostne naloge, kaj moraš storiti in kaj je najpomembnejše pri tvojem delu. Nadalje, kaj boš eh, dosegal in kako to povežeš eh, s točko 1C, kjer opredeliš cilje in strategije. In o to mora biti ravno tako del inšpekcijskega načrta. Potem pa, če se daj bolj posvetimo načrtovanju, to lahko najdete na 17. prosovnici. Proučili bomo različne točke in ponovno bomo začeli z 1a. Opisali bomo konkreten kontekst. Kot inšpektor se morate pozorno posvetiti nalogam, pristojnostim, vprašati se morate, kaj je vaše poslanstvo. Ne nazadnje tudi, kaj so cilji na nacionalni ravni potem morate preučiti in eh, natančno opisati geografsko področje, za katerega ste pristojni. Nadalje pridobiti morate informacije o okoljskem stanju, potem eh, tudi ali se eh, sledi zakonodaji, kaj je z vašimi organi, obrati ali upoštevajo zakonodajo ali ne. To so podatki in to vam pomaga, da opredelite prednostne naloge. Del te prednostne naloge in lahko tudi vidite, da smo to vključili v oceno tveganja. To je tudi naša direktiva o emisiji, konkretno 23. člen. Industrijske emisije se upoštevajo, upoštevajo se okoljski inšpekcijski pregledi in upošteva se pristop tveganja, ki je potreben pri načrtovanju okoljskih inšpekcijskih pregledov. Nujno je, da opredelite, kako pogosti bodo inšpekcijski pregledi. Tako da prednostne naloge, po našem mnenju, so nujne in eh, to morate povezati z oceno oziroma analizo tveganja. In potem eh, lahko naredite nekakšen prednostni seznam, klasifikacijo, vprašati se morate, kakšne vire imate na voljo. To morate upoštevati pri načrtovanju. Potem 1C, kjer opredelite cilje in strategije. Ko veste, kaj je za vas pomembno, morate opredeliti, kaj bi pravzaprav vsi želeli doseči s temi cilji in strategijami. Tako da moramo konkretno opredeliti cilje in tukaj moramo biti čim bolj racionalni in preudarni. Ko vemo, kaj želimo doseči, potem je tudi nujno, da zapišemo, kako bomo to naredili, kako bomo zagotovili, da bo naš pristop v praksi čim bolj učinkovit in to je veliko več eh, kot samo obiskovanje obratov na terenu. V strategiji se morate vprašati, kako boste bolje oblikovali obveščanje javnosti, kako boste poskrbeli za to, da se zakonodaja spoštuje. Potem pa še ena D. Tukaj smo združili vse pristope. Ko pripravite inšpekcijski načrt in eh, seveda to lahko tudi objavite, je na voljo javnosti, ampak eh, pripravite tudi časovnico okoljskega inšpekcijskega pregleda. In eh, znotraj te rubrike morate zadeve preveriti, oceniti, kar ne na zadnje boste morali kasneje preveriti, ali je vse še vedno tako, kot ste ugotovili v preteklosti, ali ste dosegli cilje, kot ste si jih zadali in nujno je zagotoviti pregled izvajanja. In potem še zadnja prosojnica. Tukaj govorimo o samem vodniku, kot smo ga pripravili. To je nekakšen pregled um, pristopa korak za korakom. Predstavil sem strukturo. Najprej tri poglavitna poglavja. V drugem poglavju boste dobili informacije o ključnih priporočilih. Potem pa v tretjem poglavju smo si prizadevali, da bi ta pristop povezali z ciklom okoljskega inšpekcijskega pregleda, kot smo ga opredelili. Potem pa v četrtem poglavju veliko bolj podrobno govorimo o različnih vidikih, ko opišemo kontekst, ko opredelimo strategije, ko načrtujemo in zagotovimo pregled. Tako da, če si preberete ta vodnik, eno stran za drugo, boste videli, eh, da lahko najdete številne konkretne in zanimive podatke. Vse informacije pa so na voljo tudi na naši spletni strani Impela. Lahko povem, da smo res trdo delali, da smo posodobili eh, spletno stran in zelo k malu bo na voljo celoten dokument. Hvala za pozornost. Merci. <clears throat> Merci. Hvala lepa za ti prezentaciji. Ali želi gospod Lopata besedo sedaj ali pa pozneje? Thank you very much for providing me the floor. Hvala za besedo. Pravzaprav ni nobenega razloga, da bi karkoli vsebinsko dodal, kar zdiva Evropsko komisijo. Nam se zdi, da je projekt Delati prave stvari eden izmed najboljših projektov Impelant, kot so ga opredelili, kar ne na zadnje se posveča zelo pomembnemu vprašanju načrtovanja, izvajanja, spremljanja okoljske zakonodaje. In meni se zdi, da so okoljski inšpekcijski pregledi potrebni ne samo, da jih eh, izvajamo v praksi, ampak eh, da izboljšamo njihovo učinkovitost. Ne na zadnje obstaja tesna povezava med projektom delati prave stvari na eni strani in eh, pri poročili o minimalnih standardih pri okoljskih inšpekcijskih pregledih. In sedaj je to tudi predmet pregleda. Evropska komisija je v stalnem stiku z organizacijo IMPL, tako da bomo dobili eh, dodatne podatke, da bomo upoštevali vaš eh, strokovni okvir in tukaj bomo seveda upoštevali eh, tudi vaš projekt Delati prave stvari. To bomo upoštevali, ko bomo pripravili pregledane, pregledana priporočila. Hvala lepa. Kdo želi besedo? Gospod Peterle? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, jaz sem bil zelo vesel te predstavitve eh, in imam vtis, eh, da dela ta organizacija prave stvari. Me pa zanima, katero zdanje je najbolj zaželjeno od tega, kar ponujate, oziroma kaj vidite kot zadevo, kjer je potrebno največ pomoči Hvala. Še kakšno vprašanje? Ne? Nikogar ne vidim? Jaz bi potem še dodala eno vprašanje, preden odgovorite lani smo govorili oktobra o tem, da bi eh, oblikovali neko intervencijsko enoto eh, za inšpekcije in da bi imeli tudi neko direktivo o okoljskih inšpekcijah. Eh, kaj se pa zgodi, recimo, če ugotavljate, da pri izvajanju zakonodaje stalno prihaja do uh, nepravilnosti ali pravzaprav se obračata na komisijo, ki naj opozori države članice, da naj spoštujejo zakonodajo. A ja, gospod Zebar je prosil za besedo. Hvala. Pravzaprav vprašanje za predstavnika komisije bi imel in sicer upoštevate strokovno znanje tega omrežja in kako boste to upoštevali vi kot komisija? Kako boste upoštevali te vidike, kakšni so ti predlogi, me zanima, kakšne spremembe lahko ugotovimo glede na stanje, ki je bilo pred eh, študijo Impela oziroma vaše pobude. To me zanima. Hvala. Pardon. Les questions s'adressaient tant euh, aux... Hvala lepa. Vprašanje je bilo namenjeno prvemu in drugemu govorcu. Najprej bom besedo dala komisiji, da odgovori, potem pa eh, tistim, ki tu zastopajo omrežje. Gospod Lopata, bi vi odgovorili najprej eh, na moje vprašanje in tudi na vprašanje gospoda Lopate. Prosim. Thank you, Chair. <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča. Ob upoštevanju sporočila komisije iz leta 2007 smo sedaj pripravili ta pregled. Komisija pripravlja presojo vplivov, upoštevali bomo različne možnosti. Tako da ne bomo upoštevali samo samega pregleda, ne bomo spremenili samo že obstoječa priporočila, ampak bomo upoštevali eh, druge možnosti. Kar nekaj možnosti sedaj v tej fazi preučujemo. Recimo možno preoblikovanje priporočil eh, pri upoštevanju horizontalnih direktiv, to je ena možnost. Lahko pa bomo upoštevali tudi eh, druga priporočila, kjer bomo upoštevali specifične sektorske zahteve za inšpekcijske preglede. Upoštevali bomo predvsem potrebe konkretnih eh, inšpekcijskih pregledov in videli bomo, ali potrebujemo zavezujoč okvir ali ne. Torej, upoštevali bomo različne možnosti, različne scenarije, upoštevamo širši kontekst, vsaj v tej trenutku, kar pa zadeva same rezultate, ki še niso znani. Pričakujemo zunanjo presojo vplivov naročili smo to zunanjo presojo vplivov in pričakujem, eh, da bo na voljo do konca septembra. Naša presoja vplivov pa bo ravno tako pripravljena že jeseni v letošnjem letu. In eh, glede na razvoj dogodkov, pa pričakujemo, da bomo v začetku prihodnjega leta predložili konkreten predlog. Ravno tako pa bomo upoštevali predloge, ki jih bo podal Evropski parlament oziroma je to storil že v letu 2009. Ampak kot sem že rekel, v tej fazi že še prezgodaj, da bi prejudicirali kakršnekoli zaključke s tem v zvezi. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospod Dickens. Yes, thank you, Madam Chair. Um, Najlepša hvala. Kar zadeva vaše vprašanje, katere države potrebujejo pomoč najbolj, to je odvisno od konkretnega področja. Ampak, ko govorimo o izboljšanih inšpekcijskih pregledih, ko upoštevamo inšpekcijske preglede. Se mi zdi, da nove države članice so tiste, ki jim zelo koristi znanje starih držav članic. To znanje se posreduje, tako da oblikujemo program, kot je recimo delati prave stvari ali pa projekt IRI. Ker pa zadeva druge teme. Tako stare in nove države e, članice imajo korist recimo IPCC in pršičereja, svinjareja. Želeli eh, smo spodbuditi eh, dobre prakse v številnih državah članicah. Meni se zdi, eh, da so vsi menili, da jim je to res zelo koristilo. To so različne prakse in vsak se je lahko veliko stvari naučil. Potem pa upam, da naše strokovno znanje, znanje naših strokovnjakov se upošteva, ko se pripravljajo konkretne politike, da je to povezano tudi z delom komisije. Uradniki Evropske komisije pa tesno sodelujejo s strokovnjaki, ki delujejo na terenu. Mislim, da tako poskrbimo za to, da se naše strokovno znanje in izkušnje čim bolje upošteva konkretno na terenu. Kar pa zadeva sama priporočila, kot sem že omenil, upoštevamo praktične izkušnje upoštevamo že obstoječa priporočila, podali smo številne predloge, res konkretno smo podali predloge o tem, kako lahko izboljšamo besedilo priporočil. Ker v praksi veliko krat slišimo, da določeni vidiki niso najbolj jasni. Tako da smo podali konkretna priporočila in res upam, da se bodo ta priporočila upoštevala. Ravno tako pa imamo zelo dosleden pristop, ki se upošteva pri okoljskih inšpekcijskih pregledih. Na eni strani imamo seveda priporočila, vendar pa smo videli, da ko gre za direktive, uredbe in eh, zahteve, eh, to je seveda dober razvoj dogodkov, to pozitivno ocenjujemo. Vendar pa nekatere eh, skrbi in mislijo, da bi morali tukaj biti veliko bolj enotni in dosledni. Tako da bi inšpektori v državah članicah, ki morajo pravzaprav izvajati direktive in uredebe v praksi, lahko uporabili enovit in dosleden model, ki bi lahko veljal za vse zakonodajne akte. Tako da se nam zdi, da ta priporočila morda bomo v prihodnosti imeli tudi direktivo o inšpekcijskih pregledih, da bi to lahko bilo pozitivno in dobro bi bilo, če bi imeli nekakšen dosleden kravni pristop tudi pri okoljskih inšpekcijskih pregledih. Hvala. Gospod Zeber, želite ponovno besedo? Hvala lepa. Nekaj nisem razumel, morda bo lahko gospod še enkrat ponovil. Namreč, kako jaz razumem ta projekt, gre tukaj za boljšo zakonodajo, ne le, da se tu skr, uh, koncentrirate na inšpekcijske preglede. Torej, kako komisija skrbi za to, da bodo izkušnje oziroma ugotovitve tega projekta vključene tudi v prihodnje zakonodajne akte. In kako bomo poskr bo komisija poskrbela, da bomo tudi mi v parlamentu dobili možnost, da izboljšamo te dokumente in da lahko tudi mi poskrbimo za to, da bodo te ugotovitve vključene v prihodnje prenove direktiv in da jih bomo poskrbeli, da se bodo tudi v državah članicah temeljito izvajale. Gospod Lopatka, bi lahko odgovorili na to vprašanje, prosim? Eh, ja, gerne nehme ich noch einmal dazu Stellung. Bom še enkrat povedal, da projekt Impela početi prave stvari, da se počne v okviru grozda ena, torej gre za izvedbo inšpekcijskih pregledov in eh, do, dovolitnic. Skratka, ne gre, torej ne odvija se to v okviru uh, grozda tri, kjer govorimo o boljši zakonodaji. Zdaj eh, se ta projekt izvajal kakšna 4-5 leta in ti rezultati bodo zdaj v okviru preučitve eh, te, um, teh priporočil znova pregledani, preučeni, vzeti pod lupo. Potem bomo imeli znova sestanek z predstavniki Impela in bomo videli, kako lahko izluščimo tiste možnosti, da bi priporočila v tej smeri še dodatno izboljšali. Ta priporočila seveda ne zadevajo le področja um, doing the right things, ampak tudi druga področja. In v prihodnih tednih bo vse to skupaj predmet sestanka med komisijo in Impelom. Hvala lepa. Hvala lepa. Ni nobenih vprašanj več. Dobro. Potem bi se obema eh, predstavnikom Impela in komisije tudi zahvalila za razpravo o tej pomembni temi. Gre za učinkovitost tega, kar mi počnemo. Torej, sedaj prehajamo na peto točko dnevnega reda. Tu gre za vprašanje za ustni odgovor, eh, ki ga zastavljajo Jill Evans, Linda McCoven in Horst Schnellhardt. Gre za vprašanje o nadzoru mesa. Najprej želim dati besedo komisiji. Eh, bi gospod Pudele odgovoril, je tukaj. Hvala lepa. Torej, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot uvod v odgovor na to ustno vprašanje želim povedati, da je komisija julija 2009 predstavila poročilo o higijenskem svežnju. Tu so navedena vsa dejstva eh, tudi o inšpekcijah v klavnicah. V tem poročilu ni zakonodajnih predlogov oziroma predlaganih sprememb in tu tudi ni stališča komisije o eventualnih spremembah. Naj torej odgovorim na vprašanje treh poslancev in eh, rad bi uh, Zaporedoma odgovarjal na štiri vprašanja, ki so zastavljene. Najprej prvo vprašanje, ali lahko eh, komisija poda svoje mnenje o zbranih izsledkih poročila FVO. Eh, torej, ti poroč, ta poročila so javna in komisija tudi ve, da obstajajo težave eh, v državah članicah pri izvajanju zakonodaje skupnosti na tem področju, zmanjšana so proračunska sredstva namenjena inšpekcijam, inšpekcijskim pregledom, torej, eh, vendar to tudi ni edini razlog za neustrezno izvajanje v državah članicah. Stvari so se zaostrile v zadnjih 18 mesecih, eh, kajti države članice so zaradi gospodarske krize eh, zmanjšale število zaposlenih na tem področju in to je očitno trend. Skoraj da vse vlade v Evropski uniji so si zadale za cilj varčevanje, tudi v inšpekcijskih službah obstajajo pa še druge razlage in sicer usposabljanje inšpektorjev je eh, nezadostno in zaradi tega tudi prihaja v, do razhajanj med državami članicami pri izvajanju. Vendar kar nas eh, zelo eh, skrbi je seveda enotno izvajanje v državah članicah, naj gre za nove ali stare države članice, torej skupnostna zakonodaja naj bi se izvajala enotno v 27 državah članicah na tem področju in kot eh, vemo iz predhodnih eh, eh, razprav nam je Urad za prehrano in veterinarstvo dal tudi jasne informacije o situaciji v državah članicah. Eh, potem pa naslednje vprašanje, ali mora biti inšpekcijski nadzor neodvisen? Da, v klavnicah moramo imeti neodvisen inšpekcijski nadzor. Klavnice lahko pri perutnini, naprimer uporabijo tudi ustrezne kadre iz podjetja, iz klavnice, ki so šli skozi dodatno usposabljanje. To usposabljanje plača tudi pristojno ministerstvo in ta oseba potem dela pod nadzorom uradnega veterinarja. In to velja torej za perutnino, zastavlja pa se seveda vprašanje, kako je z rdečim mesom. Eh, veterinarski inšpektori eh, so pomembni, vendar tu ugotavljamo, da prihaja do pomankanja veterinarskih inšpektorjev. V letu 2008 je neka zunanja preiskovalna služba preučevala situacijo v državah članicah in ugotovili so, da Eh, je očitno zakonodaja zelo zapletena, zahtevna in da prihaja do razhajanj pri izvajanju v Evropski uniji. Sedaj se izvaja nova študija vplivov in seveda moramo upoštevati tudi sedanjo gospodarsko situacijo. in na podlagi tega želimo tudi eh, v letu 2011 predložiti nove spremembe. Tretje vprašanje. Eh, tu gre za te eh, inšpekcijske pomočnike za rdeče meso, torej Eh, ti inšpekcijski pomočniki naj bi razbremenili eh, uradne inšpektorje, s tem se seveda ne sme zmanjšati raven nadzora, se pravi, veterinarske kontrole se zaradi tega ne smejo poslabšati. Eh, ti pomočniki delajo samo v klavnicah s perutnino z be, eh, oziroma z belim mesom, se pravi, delajo samo v eh, majhnem številu klavnic, torej gre za perutnino, gre za zajčje meso. To Eh, je seveda tudi povezano z določenimi težavami, zlasti pri izvozu v tretje države, ki ne priznavajo teh inšpekcijskih pomočnikov, želijo uradni inšpekcijski nadzor, želijo ustrezne postmortem uh, nadzore in če teh uradnih uh, inšpekcijskih pregledov ni, tretje države ne želijo več uvažati tega mesa. V odgovor na četrto vprašanje lahko povem naslednje. Veste, da je novembra 2009 svet povabil komisijo naj predstavi konkretne predloge za modernizacijo antemortem inšpekcije v klavnicah. To velja za vse živali, perutnino, rdeče meso. Tu smo EFSI zastavili nekaj vprašanj o pozitivnih in negativnih vidikih sedanjih inšpekcij, kako bi stvari lahko spreminjali in odgovore pričakujemo za leto prilagoditi 2011 in 2012. Mi se moramo najprej prilagoditi sedanji situaciji. Eh, vsa pravila o inšpekcijah v klavnicah eh, izhajajo pravzaprav iz obdobja po drugi svetovni vojni, 50-60 leta. Eh, tedaj so imeli v mislih določene bolezni živali, ki jih dan danes skoraj da ni več. Naprimer, uh, Eh, goveja eh, tuberkuloza je skorajda izginila iz vseh držav članic. In eh, vsa dejanja inšpektorjev oziroma inšpekcijskih pomočnikov v klavnicah za odkrivanje te bolezni so odveč. Torej, mi čakamo na informacije EFSE e in kot drugo pa načrtujemo konference, pogovore, eh, naprimer z zasebnim sektorjem, uradnimi organi, s tretjimi državami. 18. maja 2010 smo imeli eno tako konferenco in načrtujemo še eh, novo konferenco za 25. oktobra. In tu bi lahko seveda tudi povabili vaš odbor oziroma zainteresirane člane. In vi tam tudi lahko spregovorite na tej konferenci, če to želite. Torej, to so naši odgovori na štiri vprašanja, ki so jih zastavili vaši kolegi. Hvala lepa. Gospod Schnellhardt želi besedo, prosim. Vielen Dank. Hvala lepa za, odgovor, za odgovore na ta štiri vprašanja. Sporočilo komisije, ki smo sedaj dobili, je dobro, ustreza realnosti, ki jo imamo v Evropi. In mislim, da smo lahko ugotovili tudi, da je prišlo do sprememb paradigme in da mora priti do spremembe paradigmi zaradi, pri, uh, pri um, higieni živil. Skratka, tu gre za neko vrsto zgodbo o uspehu, kajti ta paradigma se je že do neke mere zgodila. Hkrati pa ugotavljamo, da tudi kot je pravkar povedal predsednik uh, oziroma predstavnik komisije, da se bojimo določenih stvari in želimo na nje opozoriti. Seveda je prav, da uh, Vemo, da finančna kriza vpliva na vsa področja, da vrčujemo na vseh koncih in krajih, ampak rad bi vas spomnil na eno. Države članice so doslej tudi, ko ni bilo gospodarske krize in finančne krize, na tem področju varčevale in to brez konca in kraja. Skratka, niso čakale na to krizo in ni edini razlog za ta vrčevanja prav ta kriza področje nadzora je tukaj bilo vse čas prikrajševano. To sem vse čas spremljal. Države članice na tem področju vrčujejo do te mere, da smo prišli v situacijo, kjer je nadzor nad živili v obratih že dokaj zanemarjen. Če sedaj govorimo o podjetjih, ki proizvajajo živila in če jih nadzorujemo enkrat na tri leta, leta, potem, lahko tudi, potem lahko se odpovemo tudi tej eni eh, kontroli v treh letih, kajti s tem ne zagotavljamo ustreznega nadzora. Tukaj želimo opozoriti komisijo in jo prositi naj razmisli o tem, kako bi lahko zahtevala od držav članic, da opravijo svojo nalogo. Seveda zmanjšanje osebja je bilo potrebno, ampak da to še naprej izvajamo, mislim, da to ni ustrezno. Radi bi vsekakor upozorili, da pri zajcih in pri perutnini že obstajajo težave s pomankanjem osebja. Govorim iz lasnih izkušenj, kajti sam sem delal v podjetju nekoč, ki je po delovnem pravu bilo podvrženo oziroma eh, je izvajalo to z pomočjo drugih in vem, da to ni prav. Tako da tukaj prosim komisijo naj ta predlog vendarle zavrne, da bi se to vrstni nadzor razširil tudi na druga področja. Ljudje, ki so zaposleni v teh obratih kot vodji proizvodnje, tudi stanejo določen denar morda bi bilo treba tukaj odpreti še druga področja razprave, kako bi bilo mogoče na druge načine racionalizirati delo v teh obratih. Vem, da so časih stroški pri teh nadzorih takih, da sploh niso povezani z inšpekcijskimi pregledi. Tukaj moramo imeti jasne koncepte, kaj se sploh zaračuje, ko se plačuje pristojbene za preiskave in za inšpekcijske preglede. To bi bila dejansko pomembna naloga za komisijo v prihodnje, da ugotovi, kakšni so ti stroški in kateri so upravičeni. Zunanji organi, ki bi izvajali te inšpekcijske preglede, po mojem mnenju niso primerni. Prav je, da komisija trenutno metodo, ki dejansko prihaja iz časa pred drugo svetovno vojno, sedaj spreminja. Takrat je bila situacija posem drugačna. Sedaj opažam, da ti inšpekcijski pregledi, ki se sploh še opravljajo, sploh ne ugotavljajo dejanskega zdravstvenega stanja živali. Danes so bolezni živali drugačne, danes so stvari, ki bi ti inšpekcijski pregledi morali ugotavljati druge. Skratka, to je treba oblikovati na tak način, da bomo zagotavljali zaščito potrošnikov po eni strani, po drugi strani pa moramo poštevati realnost, novo držo, spremembe in s tem tudi upoštevati, da so dan zdravstvena stanja živali drugačna in to je treba upoštevati tudi pri praksah preiskav in praksah pregledov. To bi bila zelo pomembna naloga. Če se zdaj vrnem na uslužbence v obratih, če že obstajajo težave z eh, izvozom iz tretjih držav, bi želel pravzaprav povedati, da te misli ne smemo slediti namreč, da bi ta, vrt, ta sistem prenesli tudi na rdeče meso. Skratka, sporočilo komisije se mi je zelo dopadlo, zadovoljen sem z rezultatom, vendar pa zdaj ni prav, da popustimo državam članicam, da zaradi razlogov, stro, eh, stroškovnih razlogov zmanjšujejo osebje razlogi so obstajali že prej, države članice moramo pozvati, da dejansko opravljajo ustrezno, ustrezen nadzor, da ustrezno opravijo svojo nalogo in to je treba tudi primerno spremljati. Kot eh, član parlamenta se vsekakor ne, za, ne zauzevam za to, da bi se ti stroški še nadalje zniževali. Hvala, Linda. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila komisiji za njihove odgovore in tudi za to, da uh, se je zavezala k temu, da bodo pregledi higiene mesa prednostna naloga tudi v današnjih časih z gospodarskimi težavami. Rada pa bi prosila za jasnejšo predelitev časovnice teh predlogov, kajti vemo, da so ti predlogi imeli določeno zgodovino. Leta 2000 je svet in države članice so hoteli razširiti ta sistem Eh, opravljanja pregledov znotraj obratov z belega mesa na rdečo meso. In vemo, da države članice, tudi nekatere države članice še dan danes um, pritiskajo na komisijo, da bi se ta neodvisni sistem inšpekcijskih pregledov razširil tudi na rdeče meso. Kdaj komisija pravi, da bo predlog dala na mizo leta 2011. Vem, da sedaj imate pred očmi to, kaj se dogaja dan danes. Kaj namerava storiti komisija na podlagi poročila FVO? Strinjam se z gospodom Šnelhartom, da ne smemo na obratom nalagati nepotrebnih stroškov, ampak to, kar zadeva naše težave s tretjimi državami, zadeva tudi nas. Če imamo tretje države, ki pravijo, da nočejo uvažati našega mesa, ker niso prepričane, da so pregledi znotraj obratov ustrezni, potem lahko to postane velik problem, če bi spremenili sistem za rdeče meso, kjer se že določena vprašanja pojavljajo glede kakovosti mesa, rdečega mesa iz tretjih držav. To vsekakor ne bi pripomoglo gospodarskemu položaju Evropske unije, če bi iz razlogov, ki so um, utemeljeni, sedaj spreminjali ta sistem. Parlament leta 2004 ni sprejel predloga neodvisnih inšpekcijskih pregledov in številni med nami gotovo pravijo, da je razlog za te stroge preglede ta, da vemo, kaj se zgodi, ko se inšpekcijski pregledi šivijo in vemo, da je potem strošek višji za davkoplačevalca in za evropsko gospodarstvo. Prihranki so majhni v primerjavi z resnicni, resničnimi stroški, ki se pojavijo, če ta vrst, eh, te vrste sistem spodleti. Torej, kakšen je vaš način razmišljanja dan danes, kdaj bo ta predlog na mizi in kaj menite glede vprašanja tretjih držav? To je moje vprašanje. Hvala. Beaucoup, Linda. Hvala, Linda. Angel Evans. Thank you very much. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalila komisiji za to izjavo. Z veseljem sem poslušala nekatere izpostavljene vidike. V veliki meri se strinjam s kolegoma, da je glavno vprašanje tukaj to, da se ohrani visoki standard inšpekcijskih pregledov mesa v klavniški industriji. Kljub ugovorom Evropskega parlamenta zdaj uh, eh, inšpekcija inšpekcije um, belega mesa ne potekajo neodvisno in mislimo, da bi bilo pravzaprav um, bilo treba tukaj storiti korak nazaj, ne pa da to sistem sedaj širimo na rdeče meso, kajti mislimo, da bi s tem okrnili tudi zaupanje javnosti v sistem, kajti ti inšpekcijski pregledi so premalo neodvisni. Sveda obstaja potreba, da se ti inšpekcijski pregledi modernizirajo. Verjetno je treba tudi uvesti določene spremembe z vidika učinkovitosti tega sistema. Kar zadeva financiranje, obstaja določeni dokazi, ki sem jih videla z različnih organov, ki lobirajo pri meni, kajti obstaja veliko zaskrbljenosti glede tega vprašanja, kljub temu, da je razprava pravzaprav šele stekla. Če bi sedaj odgovornost prenesli, na klavnice, da bi za te preglede upravljali lastne inšpektorje, ne pa neodvisnih inšpektorjev in bi potem um, zagotovili tudi vzorčenje in zagotavljanje enakih uh, visokokakovostnih standardov, bi pravzaprav naši stroški se nič kaj ne spremenili, kot pa če bi že Eh, tako ali tako plačevali neodvisne inšpektorje. Tako da nobeno teh možnosti ni resnično cenejša, če želimo zagotavljati vitalnost tega um, sektorja in če želimo ohranjati standarde mesa in živil. Neodvisnost inšpektorjev, po mojem mnenju, jamči javno zdravje in ohranja te visoke standarde. V Walesu in v, mojih, uh, v mojem volivnem eh, okraju uh, je veliko zaskrbljenosti zaradi pojavov oziroma incidentov, ki so se, se zgodili potem, ko so se uvedle spremembe leta 2006. Zbrali smo tudi veliko dokazov, tudi FVO je zbralo veliko dokazov, da so se standardi začeli krniti. Tako da bi tudi mene bolj zanimalo, kaj boste predlagali uh, za to, da bi se opravil sistem, ki je privedel do teh dokazov, ki, kot so bili predstavljeni. Komisija torej pravi, da trenutno ne predlaga določenih predlogov sprememb, čeprav um, je to sedaj še pravzaprav na mizi. Veseli me, da se komisija zauzema za neodvisen sistem inšpekcijskih pregledov. Veseli me, da noče zniževati standardov, kajti to je nekaj, kar je naš odbor in parlament kot celoto vse čas zelo skrbelo. Tako da zanima me, Um, oziroma veseli me, da ne prehajamo s tem tudi v sistem, ki bi lajšal oziroma delal ta pravila in standarde bolj ohlapne. Klas, Hvala lepa, gospa Klas, prostili ste za besedo. Hvala lepa, gospa predsedojota. Lahko se takoj priključim zadnjemu stavku, ko naše kolegice, ki je rekla, da ne smemo zniževati eh, standardov. In vsekakor ni naš namen, da bi te standarde krnili. Uh, da bi ohranjali te standarde na visokem ravnu, je zelo pomembno, govorimo namreč o mesu in to je zelo pomembno tudi nasploh. Če sedaj govorimo o državnem nadzoru ali pa o institucionalnem nadzoru ali pa o neodvisnem nadzoru, moramo vedeti, da neodvisni nadzor ni nujno slab in tudi ni treba, da je neodvisni um, nadzor slabši od državnega nadzora, kajti vedno obstajajo določeni zakoni in pravo, ki mora, čim mor, morajo biti ti inšpekcijski pregledi podvrženi. In tudi ti inšpektori, zasebni inšpektori so podvrženi tem zakonom. V moji domovini imamo veliko evropsko klavnico in ta trpi zaradi dejstva, da mora konkurirati z drugimi državami članicami, Eh, po različnih cenah. Morda nam lahko komisija tudi več pove o tem, kako se določajo te cene in kako bi lahko določili nek eh, cenovni nivo, ki bo omogočal in ki bo branil te visoke standarde, ki se vsi želimo, hkrati pa bi omogočal konkurenčno eh, in enak, enakopravnost vidika konkurence, tako da bomo tudi tukaj imeli neke vrste standardov, ki jim bojo sledile vse države članice.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 gre za zasebnega pomočnika, ki bo nadomestil uh, uradnega pomočnika v inšpekcijski službi klavnice, torej v inšpekcijski klub. Eh, eh, v inšpekcijskem pregledu v klavnici imamo uradnega veterinarja plus pomočnika. Imamo lahko enega ali dva uradna um, veterinarja in potem pa 10 do 15 pomočnikov. Uradnih veterinarjev ne moremo ukiniti. To je izključeno. Tam ostanejo kot garant za učinkovitost inšpekcije, gre tudi za antemortem inšpekcijo, se pravi preverjanje eh, bolezni, preverjanje eh, počutja živali in pristojni so tudi za javno uh, zdravje, se pravi, da uničijo trupe, ki so nepremerni za uživanje. Zasebni inšpektori pa bi lahko samo nadomestili uh, uradne pomočnike. To so lahko zaposleni, nimajo uh, diplome veterinarja in za rdeče meso po zakonodaji iz eh, leta 2004 to ni mogoče. Mi nočemo, vendar, če bi hoteli spremeniti zakonodajo in tu vključiti še rdeče meso, bi morali sprožiti postopek soodločanja in bi morali priti k vam. Vendar naj vas pomirim v tem trenutku tega ne nameravamo. Ničesar vam ne moremo obljubljati za naslednjih deset let, vendar v tem trenutku tega ne načrtujemo. Ohranjamo samo peretnino in ne rdeče meso. Druga stvar je modernizacija inšpekcij. Se pravi to, kar delajo uradni inšpektori, uradni veterinari in zlasti za uh, govedo. tu imamo nekaj dejavnosti, ukrepov, mislim, da nima smisla, da jih eh, opisujem, lahko pa to seveda storim, naprimer, gre za otipanje organov, jeter, mišic, srca, to so dejanja, ki lahko kontaminirajo meso Eh, in to se dela zato, da bi odkrili bolezen in morda celo bolezen, ki je ni več v Evropski uniji. Eh, rezati jetra, rezati srce, to lahko kontaminira jetra, srce in mišice. In ni dobro, če se to zgodi pri iskanju bolezni, ki je sploh ni več. In zaradi tega smo zahtevali modernizacijo inšpekcij, eh, Eh, mi smo to predlagali EFSI, mi moramo razpravljati tudi z uh, uradnimi veterinarji, z zasebnim sektorjem, vključeni, vključeni so seveda tudi potrošniki, se pravi tisti, ki jim je meso namenjeno. Mi moramo pač razmisliti, kako bomo ukrepali v prihodnje. V sredini leta 2011-2012 eh, bomo imeli celo vrsto konferenc eh, in mi bomo uradno povabili tudi vaš odbor k sodelovanju, vendar to je nekaj srednjeročnega, to se ne bo zgodilo čez noč. Potem bi sedaj še odgovoril na vprašanja, ki so jih zastavili vaši kolegi. Gospa predsedojoča, torej gospod Šnelhart eh, je spraševal o stalnih kontrolah eh, nadzarih, torej triletna kontrola. Eh, triletne kontrole so za podjetja, ki niso klavnice, kjer je manjše tveganje. Za klavnice imamo redne vsakodnevne kontrole, torej vprašanje stroškov. Mi se nočemo odpovedati uh, uradnemu nadzoru zaradi stroškov, vendar mi moramo imeti neko ravnovesje med stroški inšpekcijskega pregleda in bremenom, ki ga nosijo podjetja. Veste, zlasti majhna in srednje velika podjetja se stalno pritožujejo, da je gospodarsko breme pre. Težko in skupaj z nacionalnimi organi moramo poiskati primerno ravnovesje, pravično ravnovesje, kjer bomo zagotovili eh, strogo, neodvisno inšpekcijo in eh, tudi seveda eh, zmanjšanje bremena za mala in srednje velika podjetja. Kar zadeva vprašanje gospe McKevin in gospe Klas, Eh, odnosi s tretjimi državami. Še prej sem povedal, da smo imeli težave pri izvozu perutnine. Eh, tretje države so namreč zavračale eh, meso, ki so jih pregledali zasebni veterinarji. Obstaja tudi kodeks alimentarius in vse države članice. Eh, spoštuje 160 eh, držav po svetu in eh, tu moramo najti neko soglasje. To velja eh, samo za rdeče meso. Eh, ovče in kozje meso sedaj to ne zadeva. Torej, zakonodaja iz leta 2004 eh, in sicer uredba 882 ureja pač nadzor Dejstvo je, da se inšpekcije načrtujejo v določenih časovnih eh, presledkih, eh, glede na to, eh, za kakšne vrste obrat gre in tudi prispevki se računajo glede na plače. Naprimer, veterinar na finskem ne zasluži toliko kot eh, veterinar v Romuniji. Se pravi, prispevki, ki jih plačujejo podjetja, eh, se izračunajo glede na eh, časovnico in na plače. In potem pa obstaja seveda tudi neka zgornja meja. Izkazalo se je, da države članice, ki so pod pritiskom Eh, Ministrstva za finance določajo včasih zelo nizke prispevke in s tem niso pokriti stroški uradnih inšpekcij zakaj se plačujejo prispevki? Zato, da se pokrijejo stroški inšpekcije. Se pravi, s tem se plačujejo inšpektorji, potovanja, laboratorijske analize in podobno. Zaradi eh, proračunskih in davčnih razlogov pa države članice prispevkov ne določajo tako, da bi s tem dejansko pokrili stroške otroke in eh, zaradi tega imamo tudi zelo raznoliko situacijo po državah članicah in leta 2011 bomo zaradi tega predlagali spremembo zakonodaje. V tem trenutku vam še ne morem povedati, v katero smer gremo, kajti najprej moramo pregledati, kakšne posledice bi imele katere opcije. Eh, torej moramo pogledati, kaj se bo zgodilo, če ne bomo opredelili ničesar in kaj se bo zgodilo, če imamo uh, isti prispevek v vseh državah članicah, se pravi, da ne izhajamo več iz plač. Torej, v trem trenutku je vsekakor prezgodaj in vam ne morem povedati, za katero opcijo se bomo odločili. Eh, toliko, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Mislim, da je gospod Šnelhart hotel postaviti še eno vprašanje. Ja, hvala. Zelo cenim, da nas boste povabili na konference, zato se bom zelo zahvalil za takšno vabilo, kajti prav je, da se pravočasno vključimo v ta proces. Druga stvar zadeva seveda, in to vsak dan doživljam, praktično delo eh, namreč v mojem eh, volilnem krožju zadeva te pristojbine. mislim, da ste uradne pristojbine, pristojbine za uradne veterinarje niso preniske. Imam primere, ker imamo enaka podjetja, enako velika podjetja in, se, in so pristojbine za 50 do 100 odstotkov razli, različne. Ne vem, ali ne bi bilo prav, da pridemo do tega, da bi imeli splošen razpon teh pristojbin, ki jih lahko zaračuna obrat rekli ste, da boste to prihodnje uh, spremenili, da bi bil ta razpon manjši, kajti s tem bi se morda uh, izognili izkrivljanju konkurence, ki je zdaj zelo huda. To bi seveda deloma pomenilo tudi, da bi davkoplačevalci morali plačati nekaj več, ampak tudi pri o, pripravi te uredbe sem imel predla, predloge. Uh, da ko smo govorili o nekem znesku plus minus 30 odstotkov glede na plačo veterinarja. Hkrati pa imam tukaj še eno vprašanje, ki me trenutno zaposluje pri mojih uh, eh, voljivcih. Kajte, če, ima, če imamo določeno pristojbino, ki je preniska, ali komisija meni, da je to prenisko zastavljena, uh, in ali bi to bilo upravičeno za kakšno vrsto subvencije ali ne. To so stvari, kjer je treba določeno vprašanje razjasniti, tako da podjetja ne bodo tukaj ciljala v prazno. Vem, da komisija tega sedaj ne, mora, ne more takoj odgovoriti, morda se bomo lahko o tem sporozumeli nekaj, nekoliko kasneje, ampak to so vsekakor vprašanja, o katerih razpravljajo voljivci baze in komaj čakam, kakšen bo predlog komisije, ki je po mojem mnenju zelo pomemben in vsekakor bo odgovarjal na te težave, ampak dejansko so sedaj določni problemi v bazi že prisotni. Hvala lepa. Gospod Pudelej, zadnji odgovori. Da, hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Šnelhart, eh, res je situacija v Nemčiji komplicirana. Kaj ti mi smo državam članicam prepustili do ločanje prispevkov in v Nemčiji imamo pač eh, zvezdne države in vsako okrožje lahko skoraj da določa svoje prispevke in zaradi tega imamo že znotraj Nemčije velike razlike in so prispevki za 50 odstotkov višji ali nižji. Eh, in če ima pač podjetje več izpostav v različnih deželah, eh, so tudi znotraj podjetja razlike. Torej, razlike so znotraj Nemčije, vendar tudi med državami članicami, to sem že prej dejal, situacija je heterogena vendar, kot rečeno, znotraj Španije ali Nemčije je to vidno zelo dobro. Mi ne bomo sprožili postopka zaradi nespoštovanja zakonodaje Evropske unije proti državam, ker so pač eh, prispevki prenizki mi smo od njih zahtevali, da zagotovijo ustrezne rezultate. Se pravi, zagotoviti morajo ustrezne inšpekcijske preglede v klavnicah, da bo pač meso zdravo. In države morajo pač to financirati ali s prispevki podjetij ali pa s proračunskimi sredstvi. Sedaj ne želimo začeti razpravljati o proračunu, o postopku zaradi kršitve zakonodaje eh, Evropske unije zaradi preniskih prispevkov. Vsekakor tega postopka nikoli nismo sprožili do sedaj. Vsekakor pa eh, prispevki za veterinarske inšpekcije ne bodo uničili klavnice. E, tu gre za centime, za stotine e, evra na kilogram mesa, se pravi, zaradi teh prispevkov ne bo propadla nobena klavnica. Morda so ogrožene e, manjše družinske eh, klavnice, vendar tudi te ne bodo propadle zaradi teh eh, prispevkov, temveč zaradi dodatnih eh, obremenitev. Mi menimo, da mora biti inšpekcija biti kakovostna, ne glede na to, kdo plačuje ali podjetje ali država. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da smo s tem zaključili obravnavo te teme. Dragi kolegi, drage kolegice, Eh, nekoliko me skrbi poročilo eh, o ohranjanju biotske raznovrstnosti in zakaj, ker pač naše poročevalke še ni med nami. V dvorani je tudi nekaj poročevalcev v senci in če se strinjate, bi kljub samo sprožili razpravo, kaj ti. Če danes eh, tega ne bomo obravnavali, bo jutri še težje in 14. julija je treba o tem glasovati. Se pravi, to razpravo potrebujemo. Gre za poročilo, ki ni zakonodajne narave, je pa pomembno. Torej, ali se strinjate s tem, da bi ravnali tako, kot sem sedaj predlagala, torej, kateri poročevalci v senci želijo najprej besedo, sledijo pa seveda potem še drugi kolegi. Jan. Thank you, chairman. That means that I... Hvala, gospa predsedujoča. To pomeni, da tako jaz dobim besedo. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalki za to, kar je opravila med predstavitvijo svojega poročila, svojega prvega osnutka. Uh, in potem a, predlogov sprememb. Kaj ti nekateri od predlogov sprememb so resnično dobri, ampak o tem nekoliko poznaje. Zelo pomembno je, da vemo, kakšni so naši glavni cilji. Tudi sam sem dal nekaj predlogov sprememb, ampak kot prvo sem želel okrepiti resolucijo kot celoto. Zdelo se mi je, da ni bila dovolj močna. In zato sem sam uložil tudi nekatere predloge spremem. Potem sem hotel, da bi bila ta resolucija prepoznana za nujnejšo, kajti še vedno imam občutek, da naša izguba bioraznolikosti ne dviga toliko prahu, kot bi ga morala. In to morda je razlog za druge predloge spremem. Nekaj kar je prav tako pomembno, se mi zdi, um, je to, da obstaja pomankanje politične volje in temu sem želel nasprotovati. V predhodnih strategijah o bioraznolikosti smo videli, da nismo dosegli splošnih ciljev, ki smo se jih zadali in eden od glavnih ciljev, po mojem mnenju, zato je pomankanje politične volje. Možno je ustaviti uh, izgubo biotske raznolikosti, če to resnično hočemo. Zato potrebujemo politično voljo. Četrti glavni cilj, ki sem ga povdarjal, je, da potrebujemo boljše izvajanje trenutne evropske zakonodaje. Večina zakonodaje je že na voljo, je že sklenjene, ampak države članice bi morale storiti več, da bi to, kar smo sprejeli, tudi izvajale. In zadnja splošna pripomba je, da sem hotel doseči več osredotočenosti na gospodarsko vrednost narave in ekonomijo. Uh, eh, ekosistemskih storitev. In eden od mojih predlogov sprememb govori prav o plačevanju za ekosistemske storitve. Najti moramo način, kako bi mobilizirali zasebne finance, kajti to je nekaj, kar bomo vsekakor potrebovali v bližnji prihodnosti. In potem še zadnje. Zdi se mi pomembno, da se osredotočimo tudi na konferenco to eh, jesen v Nagoji na japonskem. Mislim, da bomo imeli ustno vprašanje, ki ga bomo povezali z resolucijo, tako da si bom mal, nekaj streljiva prihranil za takrat. Ampak videl sem, da je tudi poročevalka predložila nekaj predlogov sprememb, ki se osredotočajo na Nagojo. Če zaključim, gospa predsedojoča, predložil sem večino predlogov sprememb eh, skupaj z skupino socialnih demokratov in zelenimi. Uh, Eh, skupaj smo gotovili, da zasledujemo številne skupne cilje v tem poročilu in zahvaljujem se jim za zelo dobro sodelovanje. Upam, da bomo dosegli eh, in da bo večina naših predlogov sprejetih v tem odboru. Hvala. Hvala lepa, gospod Arsenis. Hvala lepa. V imenu SND bi želeli podariti potrebo, da izvajamo previdnostni nače, eh, pristop, kot je um, že zelo dobro uveljavljeno načelo v Evropski uniji. Zdi se nam bistveno, da zamejimo izgubo biotske raznovrstnosti. Prav tako bi želeli še dodatno okrepiti moč zakonodaje o bioraznovrstnosti, bio kot je zapisano v 22. členu, in oceniti moramo, kaj je privedlo do podletelega učinka naših eh, doslejšnjih prizadevanj. Gospod je že omenil pomankanje politične volje, hkrati pa je ta politika tudi premalo konkurenčna Eh, koherentna in to smo zapisali v predlogih sprememb 15 in 34. Ne potrebujemo le novih ciljev, temveč potrebujemo zavezojoče cilje, kot je zapisano v 39. predlogu sprememb. Skratka, eden od razlogov za to, da so naši pod, uh, poskusi doslej spodleteli, je tudi v tem, da so ti cilji doslej bili nezavezojoči. Poleg tega potrebujemo celovito izvajanje direktive o uh, habitatih in o izvajanju Nature 2000, kot je zapisano v predlogih sprememb 16 in 63. Pomembno vprašanje, ki se nanaša na Naturo 2000 in zaščiteno področje, je, da moramo zagotoviti povezljivost eh, teh področji, kot je eh, navedeno v 65. predlogu spremembe. In kot je dejal gospod Karpatis, hkrati potrebujemo tudi preučitev dodatnega financiranja. Videti moramo, kako bomo uh, zagotovili vse vire, za, uh, ki so potrebni za zmanjšanje izgube biotske raznovrstnosti. Skratka, če 200 odstotno bolj učinkovito je, če pre, prečujemo biotsko raznovrstnost, kot pa dajo potem uh, Eh, rešujemo oziroma kot pa da potem eh, delujemo korektivno. To je navedeno v našem predlogu sprem 137. V 140. predlogu sprem pa govorimo, kako pomembno je dobro upravljanje na tem področju. Promovirati moramo očinkovitost virov, ki se nanaša na biotsko raznovrstnost in še nekaj, kar je v skladu za našo politiko 22 in kot je navedeno v 138. členu pri zakonodaji, oziroma pri kmetijstvu imamo štiri ključne teme. Trajnostno vketovanje, kot je zapisano v stotem predlogu sprem, zaščita avtohtonih vrst, potem zaščita izgube genetske bioraznovrstnosti, kot je zapisano v predlogu sprem 107 in potem poleg zaščite biotske raznovrstnosti pred nevarnostmi, ki jih uh, predstavlja široka uporaba genetsko spremljenih organizmov. O to smo zapisali v predlogu sprememb 68-69. Pri bioenergetiki potrebujemo eh, potrebne in eh, zavezojoče predpise, kot je zapisano v 118. predlogu sprememb. Potem pri podnebnih spremembah moramo eh, videti, kako lahko to področje biotske raznovrstnosti povežemo z um, politiko prilagajanja in lajšanja podnebnih sprememb. In kot je že povedal predhodni govornik, moramo tudi v, v naše predloge sprememb vključiti pomen sestanka v Nagoji. To je uh, navedeno v našem 180. predlogu sprememb. Potem pa doseganje ciljev, eh, milenijskih ciljev, to smo navedli v 189. členu sprememb oziroma predlogu sprememb in podariti želimo tudi pomembno vlogo, ki jo nevladne organizacije igrajo pri uh, boju za biotsko raznovrstnost. Rad bi izpostavil še nekatere predloge sprememb, ki sem jih podpisal številnimi drugimi kolegi in o katerih bomo razpravljali v naslednjih dneh. Potem, tukaj imamo področja brez cest. Obstoječa zaščitena območja naj bi bila taka, da zaščitimo še tista območja, ki so ostala brez cest v Evropi, to je navedeno v 66. predlogu sprem, potem potrebujemo ločeno proračunsko vrstico za biotsko raznovrstnost, kot je navedeno v 142. predlogu sprem, potem pa še uh, degradacija tal, to je navedeno v našem 25. predlogu sprem, potem prostovoljno ohranjanje za in kategorizacija organizmov, ki naj bi bili korisni in nekorisni, potem dostop do zaščitenih vrst, to je nekaj, kar doslej ni bilo lahko razumljivo in hkrati vpliv, vpliv ocen, ocena vplivom na okolje. To pravzaprav to, uh, vpliva na to, da so ti zakoni sprejema ni prepozno. Hvala. Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo? Ne. Da, gospod Prodi, prosim. Prodi. Grazie. Mm, io credo che questo sia un. Hvala. Ja, zdi se mi, da je ta tematika res izjemnega pomena. Ravno zato bi rad uh, poudaril, kako pomembna so tla v tem kontekstu. To je pravzaprav eden izmed najbolj kompleksnih ekosistemov, ki jih poznamo. Istočasno pa je ta ekosistem pomemben tudi z gospodarskega vidika, ampak eh, ima tudi številne druge pomene. Uh, Tako da bi rad izkoristil to priložnost in vas eh, vse opomnil na eno zadevo. Namreč, da res obstaja potreba, da sprejmemo specifično zakonodajo, da zavarujemo tla. Ravno tako bi rad povdaril še en vidik in sicer, da je res bistveno, da bi dosegli veliko večjo mero natančnosti, ko bi opredelili biotsko raznovrstnost. Zdi se, da jemljemo kot eh, samo po sebi umevno, da vsi vedo, kaj je biotska raznovrznost, eh, da vsi razumejo ta koncept. Ampak zdi se mi, da bi morali imeti eh, nekakšne raznolike pristope, da bi merili biotsko raznovrstnost, potrebujemo kazalnike in ravno zato potrebujemo veliko bolj natančno metodologijo, če ne bi to uresničili. Tako da morda bi lahko razmislili, ali ne bi bilo možno, da bi napredovali in da bi lahko te cilje dosegli, da bi se lahko približali doseganju teh ciljev, da bi imeli boljšo metodologijo skratka. In ravno zato se mi zdi nujno, da bi bolje preučili, kako bodo podnebne spremembe vplivali na biotsko raznovrstnost. Poleg tega pa obstaja še en problem. In sicer, kako se topi CO2 v vodi, topnost CO2 v vodi in posledično pride do sprememb eh, zaradi kislosti vode oziroma bazičnosti vode. Poleg tega pa obstaja še en problem, namreč ogrevanje in segrevanje oceanov. In uh, vprašati se moramo, kako lahko sprememo pozitivne ukrepe, kako lahko preprečimo eh, to, da ne bi prišlo do negativnih vplivov eh, CO2 ja, zaradi topnosti oziroma eh, večje kislosti. Seveda, to je res izjemno kompleksen sistem in posledično je nujno, da vlagamo več sredstev v te projekte, če naj bi uspeli, če naj bi pripravili boljše kazalnike, če ne bi imeli boljšo metodologijo in če ne bi javnost ozavestili, kar brez tovrstnih raziskav, brez eh, natančnih kazalnikov ne bomo nikoli uspeli in eh, nikoli ne bomo mogli zagotoviti ustrezno raven varnosti in ohraniti biotsko raznovrstnost. Hvala lepa, gospod Prodi. Eh, strinjamo se z vašimi željami, vendar direktiva o tleh je pokopana v tem trenutku iz generalnega direktorata za okolje je eh, tu prisotna njihova predstavnica, bi lahko odgovorili. Um, hvala, gospa predsedujoča. Ja, tako je. Res pozdravljamo to poročilo, lahko povem, da je prišlo v pravem času. Sedaj smo na razpotju. Gre za to, da ne bi oblikovali novo politiko na področju biotske raznovrstnosti. Evropski eh, svet je spomladi opredelil nove cilje, ki bodo veljali po letu 2010 do leta 2020. Potem imamo novo vizijo in eh, mislim, da so ti cilji veliko bolj ambiciozni, kot smo si jih zastavili leta 2010, ampak žal teh ciljev niti nismo dosegli. Tako da še enkrat ponavljam, smo na razpotju, oblikovali bomo nov okvir, pripravili bomo nove ukrepe in upam, da bomo tokrat uspeli. Tako da ne bomo rekli, eh, da bomo v letu 2020 rekli, da nam je ponovno spodletelo. Tega nikakor ne moremo sprijeti in eh, to bi eh, negativno vplivalo na samo kredibilnost Evropske unije. Tako da smo tudi na razpotju, kar zadeva pripravo političnih ukrepih. Pripravljali bomo pomembne reforme, pripravili bomo reformo skupne kmetijske politike, potem bomo reformirali tudi skupno ribiško politiko, tudi kohezijsko politiko. Gre za tri pomembne politike in eh, tukaj je izjemen potencial za biotsko raznovrstnost in eh, to moramo izkoristiti. Poleg tega pa bi rada opozorila tudi na osnutek eh, mnenja, ki ga je pripravil odbor Agri. Mislim, da skupaj s temi poročili bi lahko pravili res pomembno delo. Potem pa se strinjamo tudi s temi pripombami, ko pravite, da ni dovolj finančnih sredstev, potem se strinjamo tudi s tem, ko ste rekli, da ni dovolj politične volje, da javnost ni ozaveščena. Strinjamo se tudi s tem, ko ste rekli, da je ta problem nujen, ampak da tega nismo predelili. Potem se strinjamo tudi, da je pomembno izvajanje zakonodaje ne samo, kar zadeva okoljsko zakonodajo v celoti, ampak tudi naturo in to mislim, da je bistveno za biotsko raznovrstnost. Poleg tega se nam zdi, da to poročilo res prihaja v pravem času, ker komisija se posveča dvem pomembnim projektom. Najprej opredelili bomo in pripravili novo strategijo na področju biotske raznovrstnosti za Evropsko unijo. Upam, da jo bomo čim prej sprejeli po konferenci v Nagoji. Sporedno s tem pa delujemo v mednarodnem okviru in upam, da bomo v Nagoji pripravili zelo ambiciozen strateški načrt, da bomo upoštevali res eh, ta ambiciozen protokol. Tako da lahko povem, da res trdo delamo, da se intenzivno pogajamo v mednarodnem okviru, ravno tako pa pripravljamo novo strategijo Evropske unije za biotsko raznovrstnost. Tako da v tem kontekstu res pozdravljamo rezolucijo, ki jo sedaj pripravlja Evropski parlament za konferenco v Nogoji. Seveda pa lahko samo podpremo to, kar so izpostavili številni evropski poslanci. Žal je jasno, da če nimamo ustrezne direktive o tleh, ki pravi, da 25 odstotkov živih organizmov se nahaja ravno v tem habitatu, če tega ne bomo sprijeli, potem eh, ne bomo do leta 2020 uspeli, kar zdaj cilje na področju biotske raznovrstnosti, pa še ena zakonodajna vrzel, to so invazivne vrste. Nimamo ustreznih zakonskih rešitev in pravzaprav zaostajamo, če se primerjamo recimo z Novo Zelandijo, Avstralijo ali ZDA. Tako da to so res eh, pomembne točke, o katerih se bomo morali pogovoriti skupaj z ostalimi institucijami, svetom, s parlamentom in res eh, lahko povem, da pozdravljamo to poročilo. Pozdravljamo tudi 194 predlogov sprememb, to je res veliko število. To ste pripravili in to tudi kaže, da odbor Envi ta tematika zanima, kar seveda pozdravljamo. In seveda smo vam na voljo za morebitne zahteve. Posredovali vam bomo konkretne informacije, če si to seveda želite. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne. drage kolegice in kolegi. S tem eh, lahko sedaj samo prekinem sejo. Vidimo se jutri ob 9. uri na dnevnem redu. Nimamo več nobenih eh, točk in poročevalke še vedno ni. Hvala lepa in lep večer.